Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 10 marca. Začenjamo torej z zasedanjem, ki je bilo prekinjeno 10. marca. Zapisnik zasedanja z dne 10. marca ste prejeli. Imate kakršenkoli komentar? Očitno ne. S tem je zapisnik sprejet. Sedaj pa par informacij na začetku zasedanja. Pozdravljam Marijo Romano de Gasperi, hči velikega italijanskega državnika Arčideja de Gasperija, enega od ustanovnih očetov Evropske unije, ki je z nami v dvorani. E, informacija numer dva. Niepokojące... Druga informacijska točka. Iz sosednjih držav Bahrajna, Sirije in Jemna prihajajo predvsej neprijetne novice. V teh državah so bile demonstracije brutalno zatrte, protestirajo ljudje, ki si želijo demokratičnih spremenb.